zagovor njegovega, njegove parlamentarne imunitete in to prošno smo v skladu s poslovnikom predali odboru za pravne zadeve. 9. septembra leta 2014 je gospod Gabriele Albertini zaprosil za parlamentarno imuniteto. To smo potem predložili odboru za pravne zadeve. 14. oktobra leta 2014, 5. novembra 2013 in 10. februarja 2014 so v tem odboru obravnavali ta primer. 11. februarja 2014 sem prejel priporočilo od odbora, da za vrne ponovno odprtje preverjene parlamentarne imunitete. Zato ne obstaja nobenega razloga, da bi zavrnitev te prošnje še enkrat obravnavali. Takrat se je parlament odločil, da ne zaščiti parlamentarne imunitete.